o svobodi tiska v medijih. Besedo predajam gospodu Macakisu za dve minuti. <clears throat> Mr. President, Mr. Commissioner. Gospod predsedujoči, gospod komisar, svoboda tiska je ista kot svoboda izražanja in demokracija. To se seveda ne odraža idealno v naši družbi. Tudi tu medijski magnati vodijo medije in tudi to se dogaja pri nas. Vendar pa, eh, kot sem rekel, je to prisotno v državah Evropske unije in tudi v ZDA. Vendar pa, kar se tiče zakonodaje, so mediji v naši družbi prejeli zaščito, pravno zaščito, da ravnajo kar se da svobodno. In tu pridemo do kenijske vlade, ki je uvedla ukrepe za zatiranje medijev strani države. Zato pozivamo medijske oziroma kenijske oblasti, da ponovno proučijo zadevo in da dajo zakonodajno svobodo svojim medijem, da bodo vsaj poskusili delovati, kar se da svobodno. Kenijska vlada mora razumeti in sprejeti, da je zaščita tiska ključnega pomena za njihovo državo in za njihovo pot k izboljšanju življenjskih standardov za državljane. Upam, da bo naš poziv sprejet pozitivno, da ga ne bodo imeli za umešavanje, ampak za nasvet eh, našim kolegom v Keniji. Upam tudi, da ga bodo upoštevali in da bo prišlo do širše in modre razprave o tem, kar se je dogajalo do zdaj. Hvala. Hvala lepa, gospa Geringer de Ödenberg, za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Kenija se je znašla v resni politični krizi. Predsednik se je obrnil proti svobodi izražanja in svobodi tiska. Še naprej zlorablja deklaracijo o človekovih pravicah. In 2. januarja je podprl amandmaje k tako imenovanemu zakonu o komunikacijah iz leta 1998. Dal je večjo pristojnosti državi, da ukrepajo proti določenim postajam in da sankcionirajo vsebino. Mednarodna skupnost misli, da gre za cenzorstvo. Kljub obljubam predsednika pa se ta ni posvetoval o tej ali drugih odločitvah s trenutnim premijejem. To pomeni, da se kriza vse bolj zaostruje. Evropska unija se ne more preprosto obrniti stran od takega razvoja dogodkov. Moramo pozdraviti zagotovila predsednika, da bo ponovno pregledal amandmaje in se posvetoval z drugimi političnimi silami v državi. Tako bo tudi družba lahko sprejela te spremembe. Tudi Evropska unija mora podpreti te pobude in jih nadzorovati ter se zauzemati za pluralizem. Istočasno bi kenijske oblasti morale normalizirati situacijo v državi. Spostaviti bi morali poseben odbor iz lokalnih in pa mednarodnih strokovnjakov, ki bodo spravili pred sodišče tiste, ki so odgovorni za lanskoletno krizo. To bi lahko stabiliziralo krizo in tudi preprečilo humanitarno katastrofo, ki že grozi tej državi. Hvala lepa. Gospod Brg, dve minuti. Kenijski zakon, ki ga je podpisal kenijski predsednik, govori tudi o pravicah, ki so vključene v deklaracijo o človekovih pravicah in pa v afriško listino o človekovih pravicah. In ta zakon bi informacijskemu ministru v Keniji dal uh, velike pristojnosti za preiskave medijskih hiš in uničene opreme. Uh, pod izgovorom zaščite nacionalne varnosti. Poleg tega bi šlo tudi za urejanje vsebin. Pozdravljam pa premik predsednika Kibakija, da bo ponovno pregledal amantmaje k tej reviziji zakonodaje. Svoboda izražanja je vključena tudi v 19. člen temeljne deklaracije o človekovih pravicah in je zelo pomembna. In v Keniji moramo pomagati, da bodo dosegli konsens, brez umešavanja in pa brez kršenja njihovih pravic. Rad bi povdaril tudi, da je treba se ukvarjati z nekaznovanostjo tistih, ki so odgovorni za nasilje pred enim letom, treba jih je privesti pred sodišče. Vzpostaviti moramo tudi urade oziroma odbor iz mednarodnih in lokalnih strokovnjakov, ki bi proučil dogodke iz lanskega leta. Hvala. Merci. Kenia heeft een gewelddadige geschiedenis. Na de Kenia ima zelo nasilno zgodovino. Po drugi svetovni vojni se je počasi začelo spremljati to, da države v Afriki dobivajo neodvisnost. Kenija je tu nekakšna izjema, enako kot trenutno Zimbabve. Kolonialni voditelji so mislili, da da je bilo preveč gospodarskih interesov povezanih z Kenijo, da bi to preprosto prepustili temnopoltim. Poznaj je prišlo do neodvisnosti v Keniji, vendar po strašnem nasilju, po gibanju Mao Mao, ki se je borilo za neodvisnost. In to je dalo temelj tudi današnjemu nasilju. Kivuji so veliko pleme v Keniji danes. Predstavljajo opozicijo in prišlo je tudi do ponarejanja volitev. Ne, Kikujem sploh niso dovolili, da bi uh, imeli predsedniškega kandidata, čeprav predstavljajo večino. Potem pa je Odinga postal premije in to je odprlo priložnosti v Keniji. Kenijo so dolgo imeli kot zgled eh, dobrega razvoja v Ameriki in ZDA oziroma v Evropi so na njo gledali kot na zgodbo uspehu. Veliko je bilo zahodnih podjetij, ki so delovala tam, eh, varnost je bila prisotna, vendar pa je prišlo do napetosti in zdaj se zatira svoboda izražanja. Vlada zdaj usiljuje pogoje medijskim hišam, poleg tega omejujejo svobodo pristanišč. Predsednik je glede tega medijskega zakona obšel opozicijo, ni se posvetoval z njimi in počel je, kar je hotel. Treba pa je poskusiti, da se izognemo v nadaljevanju tem praksam. Hvala lepa, se ta pa govornik je omenil politični skupin, gospod Tenok, dve minuti. Kenija je imela ugled eh, ene najstabilnejših afriških držav, zdaj pa prihaja do kršenja pravice tiska. Predsednik Ibaki mora priznati, da gre pri svobodi tiska, tudi za svobodo izražanja in demokracijo. Prišel je na oblast s tem, da je obljubljal novo obdobje svobode in transparentnosti, vendar pa vidimo, da veliko politikov v Keniji ne spoštuje svobode tiska. Upam, da bo predsednik Ibaki sprejel naš nasvet in spremenil svoje mnenje. Tako bo Kenija lahko šla na pot proste in svobodne družbe in spoštovanja opozicije in to bo okrepilo tudi njeno vlogo v nestabilni regiji. Predsednik je obljubil, da bo pregledal te amandmaje in se posvetoval z mediji in to je dobro. ODM in pa predsednik vlade Odinga so tudi rekli, da se bodo posvetovali in to je nujno za stabilnost vlade, da ne bo prišlo do še večjih napetosti. Hvala. Zavedim. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Vesela sem, da imam priložnost govoriti o svobodi tiska v Keniji. Pred enim letom sem bila, kot mnogi drugi, tudi sama razočarana, da so bile volitve ponarejene in da je prišlo do demonstracij, ki so se sprevrgle v nasilje. Umrlo je več kot tisoč ljudi ljudi, 350 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Odgovorni za to povoljivno nasilje morajo odgovarjati, morajo priti pred sodišče. In ključnega pomena je obdobje sprave. V tem kontekstu so zelo slabe novice, da je januarja, 2. januarja predsednik Kibaki sprejel osnutek zakona o medijih ki je nekakšna revizija zakona iz leta 98. Ta zakon zatira medijsko svobodo in pa vse krši vse deklaracije o temeljnih človekovih pravicah. Uvaja pravzaprav cenzuro strani vlade. Točka 88 podeljuje ministru za informiranje velike pristojnosti za preiskavo medijskih hiš in to je e, nevarno oziroma prihaja do kršenja človekovih pravic. Točka 46 pa daje državi pristojnost za urejanje vsebin, ki se prinašajo prek medijev. Predsednik je pri tem zaobšel opozicijo in predsednika vlade Odingo. In to uh, v nevarnost spravlja sodelovanje velike koalicije. Uh, Upam, da bo medijski zakon na zadnje upošteval vse zadržke, ki so jih mnogi izrazili. Hvala. Gospa Tomaševska, v imenu UN imate dve minuti. Jako članek. Kot nekdanja članica Gibanja solidarnosti na Polskem vem, da je svoboda izražanja nujna za demokracijo. Kenijska vlada je ratificirala listino o temeljnih človekovih pravicah in druge mednarodne listine, tudi afriško listino o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, govorijo o svobodi izražanja. Zdaj pa vidimo, da tudi eh, Združenje vzhodnoafriških novinarjev od njih pričakuje, da bodo spremenili odločitev. Upam, da se mediji v Keniji ne bodo spremenili tako, da bodo kršili pravice do izražanja. Zato pozivam kenijske oblasti, da spremenijo odločitev o uvedbi cenzure v medijih. Upam, da se bo Kenija odločila spoštovati pravice manjšin, tako nacionalnih kot verskih. Lansko leto je na tisoče ljudi izgubilo življenje v povoljivnem obdobju, 350 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti domove. Upam, da bodo ljudje, ki so odgovorni za to, privedeni pred sodišče. Hvala. Gospa Žvivka, za eno minuto. To navad, ješti pravdom jest, že nekture... Hvala. Čeprav je res, da nekateri zasebni mediji v Keniji sodelujejo pri širjenju negativnih občuti in tudi povzročajo nemire. To ni raz, razlog za cenzorstvo. Tu gre za kršenje osnovnih pravil demokracije. Novi zakon je sprejelo 25 ljudi med več kot 200 v parlamentu. In še slabše je, če upoštevamo dejstvo, da je bil v Keniji medijski sistem eden najboljših v celotni Afriki. Zdaj pa je vse v nevarnosti in to je dejansko proti temeljnim človekovim pravicam. Ja, Ačiū pirmininkė. Kolegos, kodėl mums rūpi spaudos laisvė Kenijoje? Hvala. Zakaj se zauzimamo za svobodo tiska v Keniji in zakaj smo to vrstili na seznam nujnih zadev? Najprej zato, ker je svoboda tiska temeljna človekova pravica, ki je zapisana tudi v 19. členu listine o temeljnih človekovih pravic. Kenija je podpisala to listino in mora se držati ne samo duha, ampak tudi črke pred enim letom po, po volitvah je bilo veliko demonstracij, ki so se sprevrgle v nasilje in umrlo je več kot tisoč ljudi. Na deset tisoče ljudi pa je izgubilo streho nad glavo in to je dober argument, da se potrudimo, da ne bo prišlo do ponovnega razvoja v tej smeri. Zato pozivamo predsednika države, da spodbuja in spoštuje Eh, svobodo združevanja in svobodo izražanja. In treba je pred sodišče privesti vse tiste, ki so odgovorni za nasilje. Medtem ko razpravljamo o humanitarnih zadevah in svobodi tiska v tretjih državah, lahko opozorim to hišo, da so sedež Združenih narodov v Gazi, ki so ga bombardirali, da je še vedno v težavah. In je bil, večina tega je bila popolnoma uničena. To vključuje tudi pisarne Reutersa in drugih mednarodnih novinarskih agencij v Gazi. In povedati moram, da se strinjam z gospodom Banki Munom, ki je trenutno v Izraelu in je popolnoma zgrožen nad izraelskimi oblastmi. Hvala. Monsieur Mazakis, merci pour cette déclaration, mais je n'aurais pas. Hvala, gospod Macakis. Ko ste zaprosili za besedo v okviru postopka pritegnete pozornost predsednika, bi morali govoriti o svobodi tiska v Keniji. In vsi pa se strinjamo, da so dogodki, ki ste jih opisali, tragični. Gospod Tritovič. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, naša resolucija o svobodi tiska v Keniji prihaja v zelo ustreznem času. Tukaj govorimo o človekovih pravicah in o tem, kaj se zgodi, če jih di diktatorski režim zatira. Mislim, da ni to pomembno samo na lokalni ravni, ampak tudi za nas. Gospod Odinga in Kibaki morata ukrepati. Mislim, da ta resolucija zahteva postopek demokratizacije in to je tisto, kar država potrebuje. Hvala komunistycznych w Polsce i w innych... Hvala, gospod predsedajoči. V času komunizma na polskem in v drugih državah smo imeli posebne zakone, ki so govorili, da tisti, ki razširjajo informacije, ki bi lahko motile javni red in mir, da bomo tiste kaznovali. te določbe so bile za oblasti zelo koristne in tako so poskušali ustrahovati posameznike in tisk. Sedaj pa vidimo, da se podobni ukrepi izvajajo tudi v Keniji. In tega, te cenzure, ni mogoče upravičiti. Tega argumenta ni mogoče uporabiti namreč, da naj bi tisk utišali kajti drugače bi uznemiril mir. Kajti svoboda tiska je temeljna za demokracijo. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Špila. Vážený pane predsedo, vážené dámy, vážení páni. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Na začetku želim poudariti, da je svoboda govora, vključno s televizijo in radijem, eno temeljno, na katerem stoji Evropska unija. Ta svoboščina je ena od temeljih svoboščin in ne sme priti pod vprašaj. Zakon o komunikaciji iz leta 2008, ki je v Keniji 2. januarja postal zakon, vključuje določene elemente, ki lahko po našem mnenju kršijo svobodo medijev. Zato smo zadovoljni, z zadnjo odločbo gospoda Kibakija s 7. januarjem, da pregleda nekatere te določbe. Veseli smo, da je gospod Kibaki svojega ministra za informacije prosil, da se sestanejo in pripravijo predloge sprememb za ta zakon. Tako bi lahko rešili odprte vprašanja. Svoboda govora in svoboda tiska sta del dobrega vladanja. In to pa je bistvo strategije za razvoj Evropske unije. Mislim, da je svoboden in odgovoren tisk ključen za demokracijo in za pravno državo. To pa vodi v trajnostni razvoj. Dialog je edini način, kako lahko mediji in vlada poglobijo svoje medsebojno spoštovanje. Evropska komisija čaka, da bo videla, kakšne bodo rezultati različnih posvetovalnih postopkov v Keniji. Upa, da bodo strani dosegle sporazum v zvezi z ustreznimi priporočili za predloge sprememb k temu zakonu. Kar zadeva nasilje po volitvah, komisija pozdravlja poročilo Waki. Cenimo prizadevanja kenijske vlade, da izvaja priporočila tega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 ni nobenih predlogov sprememb, glasujemo oziroma o celotni resoluciji, kdo je za, kdo je proti, zdržane, sprejeto.